présidente. Gospod predsednica. Bien, merci, chers collègues. Nous allons. Euh... Voilà, drage kolegice, dragi kolegi. Začenjamo z glasovanjem. Najprej pa želi spregovoriti gospa Komifor. Uh, Eh, faccio riferimento all'articolo. Eh, hvala in sicer glede četristo oseminšestdeset poslovnika eh, namreč ne moremo molčati v zvezi z odločitvijo indijskega sodišča ki je onemogočilo obisk dveh oseb eh, v Italiji in sicer eh, prosimo, da se to eh, odzovemo. Ta dva mornarja sta evropska državljana in spadata pravzaprav k nam. Hvala, gospa. Monsieur Bashir. Gospe Bashir, 30 sekund imate za pripombo glede poslovnika. Želel bi povedati, da se je v Pakistanu zgodila huda tragedija. Več kot 500 ljudi je bilo uh, zajetih. Eh, več kot 100 otrok je umrlo, 200 jih je bilo ranjenih. Gre za boj proti skrajnežem. Ta pogumna nacija sodeluje v boju proti ekstremizmu in v tem bi morali sodelovati vsi mi. Uh, Eh, sočutni moramo biti z Pakistanom in partnerji moramo biti v boju proti skrajnežem Talibanom in drugim. Gre za zelo resen napad. Poslati moramo močno sporočilo in tej naciji pomagati pri boju proti skrajnežem. Merci, madame Spinelli. Dernière... kot zadnja govornica gospa Spinelli, potem pa začnemo z glasovanjem. Eh, parlamentu želim posredovati imena italijanskih poslancev GUE in sicer se sklicujemo na dejanje, ki se je zgodilo 15. novembra. Eh, znani italijanski novinar, nekdani član tega parlamenta, Giulietto Chiesa, je bil priprt v Talinu v Estoniju. Želel se je udeležiti konference, na katero je bil povabljen, sicer so ga spustili, poslali nazaj v Italijo e, in označili so ga za persona non grato. Tema konference je bila uh, Rusija je eh, naš sovražnik z vprašajem oziroma ali je Rusija naš sovražnik. Eh, to je zelo težko eh, dejanje, kajti v neki evropski državi nekemu človeku preprečujejo, da govori v javnosti. No, prisrčna hvala, to pa dejansko ni bilo vprašanje v zvezi s poslovnikom, spoštovana gospa pravi predsedujoča. Sedaj prehajamo na dnevni red in začenjamo z eh, glasovanjem eh, o izvolitvi varuha človekovih eh, pravic. In sicer imamo kandidaturo gospe Emily O'Reilly v skladu z poslovnikom, bo glasovanje tajno in kandidat datka mora dobiti večino oddanih glasov. V skladu z konstantno prakso v eh, parlamentu eh, pa se vzdržani glasovi ne bodo šteli kot oddani glasovi in ker gre za tajno glasovanje, eh, se bo prižgala modra luč, ne glede na to, kako boste glasovali. In po šestem odstavku člena 219 moram zagotoviti pred začetkom glasovanja, da je prisotna najmanj polovica poslancev. E, glasujemo, tako da to lahko preizkusimo. Ste vsi oddali svoj glas? E, potem e, je glasovanje zaključeno in tukaj imamo rezultat. To je samo test, samo testno glasovanje. torej 500 690 prisotnih, torej zdaleč več kot je potrebno. Sedaj prehajamo na glasovanje um, č, varuha človekovih pravic. Očitno sedaj uh, dve napravi ne deluje, da prosimo tehnika, da za to poskrbi. Uh, seveda, pravi predsednica, uh, tehniki bodo to uredili. Sedaj bomo glasovali eh, o varuhu oziroma varih, varuhini človekovih pravic. Glasujemo. Tout le monde a-t-il voté? Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 569 suffrages positifs, 66 contre, 43 abstentions. 569 glasov za, 66 proti, 44 vzdržani. Madame O'Reilly eh, eh, a obtenu eh, la majorité des suffrages. Gospa O'Reilly je prejela večino glasov, torej je izvoljena za varuhinjo človekovih pravic in ga je čestitamo. In je tudi tukaj med nami, zgore v tribuni. Gospa O'Reilly, čestitke. Nous passons au vote sur les rapports. Sedaj pa bomo glasovali o poročilih in sicer najprej gospod Lavija, znanstveno preučevanje vprašanj v zvezi z živili. Poimensko glasovanje glasujemo. Ne v teklu. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Čestitke, gospod Lavija. Sedaj pa priporočilo gospe Ajuzo, konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi vrstami CITES. Gre tudi za enotno glasovanje, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa priporočilo gospoda Buzeka, sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom z Marokom. Tudi tu bomo glasovali poimensko, glasujemo. Ti si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Sedaj pa naslednji priporočilo gospoda Buzeka podaljšanje sporazumov o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije. Še spet samo en glas. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto tudi to. Sedaj pa priporočilo gospodra Lambsdorfa, sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru. Glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Oziroma ste vsi prosno glasovali, konec glasovanja. Spre, tudi to je sprejeto. Sedaj pa poročilo gospe Mihajlove, režim pristaniških pristobil v najbolj oddaljenih francoskih regijah. Poimensko glasovanje, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Sedaj pa poročilo Vioti, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, Whirlpool. Tu potrebujemo uh, kvalificirano večino treh četrtin prisotnih glasov. Glasujemo poimensko, glasujemo. Tout le monde a-t-il voté Ste vsi glasovali Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Olbrih, uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v zvezi z Fiatom. Poimensko glasovanje, kvalificirana večina, tri četrtine, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto tudi to. Sedaj nadaljujemo s poročilom gospe Vana, uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, to gre za EGF ODSEF, FOKAS. Tudi tu potrebujemo kvalificirano višino, eh, glasujemo, to nominalno. Konec glasovanja. Tudi to poročilo je sprejeto. Sedaj pa poročilo gospod Zani. Uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, tokrat Air France, tudi tu potrebujemo kvalificirano večino. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. tudi to poročilo sprejeto. Sedaj pa še zadnje glasovanje. Gospod Galtieri, gre za imenovanje člana enotnega odbora za reševanje. Tudi tu bomo glasovali poimensko. Oziroma glasovali bomo tajno. Glasujemo. Le vote clos. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Hvala lepa, dragi kolegi. Zadnji sisečki, da sem dovolj.